pod Farija, mednarodno upravljanje z oceani, gre za program za prihodnost naših oceanov v kontekstu trajnostnega razvoja pa v dobi do leta 2040, gospod Farija, 4 minute. Dobro, gledaj, sr. prezident. Sr. prezident, sr. komisar, kariš kolegaš. Žumazi <clears throat> e oceanič reprezentov 70%. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, oceani so izredno pomemben del eh, naše površine in eh, več kot 90 odstotkov predstavljajo oceani. Eh, oceani so tudi vir gospodarskega razvoja in skupaj z obaljnimi območji oceani predstavljajo pomemben svetovni napredek. OZN predvideva, da z oceanom povezani gospodarstvi eh, predstavlja mm, precejšen eh, delež gospodarskega razvoja in to se bo v prihodnosti še okrepilo. Torej, oceani predstavljajo pomemben vir. Um, Morski ekosistemi se razvijajo, ampak treba poskrbeti za trajnostni razvoj. Oceani igrajo pomembno vlogo v podnebnem sistemu, poskrbijo za uh, Eh, kisik absorbirajo 25 eh, odstotkov eh, CO2 in poskrbijo za boljšo porazdelitev toplote po planetu. Eh, no, eh, oceane smo vključili tudi v podnebni sporozum iz Pariza. Vseeno pa so oceani občutljivi eh, na prekomerno izkoriščanje, na podnebne spremembe, na slabšanje okolje zaradi acidifikacije vode in tako naprej. In seveda velik problem tudi človeško nasneževanje oceanov. Torej gre za podnebne spremembe. Um, prebivalstvo bo verjetno do leta 2050. Eh, torej, leta 2050 bomo imeli 9 milijard prebivalcev in eh, samo za trajnostnim razvojem oceanov bomo lahko poskrbeli tudi za uh, to, da bomo vzdržali, lahko vzdrževali popraševanje po hrani na takšni ravni. Zavzemamo se za, trajnostno, za trajnostni razvoj oceanov. Komisija in visoka predstavnica eh, na področju upravljanja oceanov predstavlja odgovor Evropske komisije na agendo 2030 treba je okrepiti upravljanje uh, oceanov in treba je okrepiti trajnostni razvoj. Zato smo se dogovorili, da je treba izboljšati življenje v oceanih in dogovorili smo se o 50 eh, ukrepih, zato da bomo lahko zagotovili trajnostni razvoj oceanov v Evropski uniji in pa po svetu. Eh, torej gre za rast, gre za trajnostni razvoj in gre za pomen Evropske unije v svetu ko gre za pomorske dejavnosti, moramo vedeti, kakšen učinek imajo človeške aktivnosti v oceanih. Čaka nas velik izziv na globalni ravni in na evropski ravni in države članice morajo delovati skupaj. To Poročilo, o katerem bomo glasovali jutri, je pomembna spodbuda za Evropsko unijo. Treba poskrbeti za partnerstvo na področju oceanov in treba si je prizadevati za boljše mednarodno upravljanje oceanov. To je bistvenega pomena za to, da preživimo kot človeška vrsta. Na Malti je komisar Vela na konferenciji o oceanih rekel, da so oceani modro srce eh, planeta in eh, treba je to srce ohraniti zdravo. Eh, predvideti moramo ambiciozno strategijo za, globalno strategijo za oceane in upam, da bodo kolegi jutri odprli moje poročilo. Hvala, zdaj prehajamo takoj na prosto razpravo. Gospa Petikajne, ena minuta. Uh, uh, Najprej bi se želela zahvaliti kolegu Fari za odlično poročilo. Želela bi spet povdariti moje stališče. Evropska unija mora biti vodilna, ko gre za boljše upravljanje oceanov in ko gre za mednarodno zavezujoče konvencije. Te morajo biti sistemske in morajo pokrivati različna področja. Treba se posvetiti tudi eh, problemu prekomernega ulova zaščitenim morskim območjem, treba je sprejeti ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti, treba se boriti proti zakisanosti oceanov in pa prisotnosti um, kemijskih materijalov v oceanih. Seveda ne smemo pozabiti na mikroplastiko. To je eden izmed najbolj nujnih izzivov. Veliko izzivov nas čaka v prihodnosti. Veliko, in, veliko sreče in veliko poguma komisiji. Hvala, gospa Engström, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Fari, za dobro sodelovanje in za dobro poročilo. Ko gre za morja in oceane, nas tukaj čakajo velike, veliki izzivi podnebne spremembe seveda vplivajo na morja in oceane in na, na življenje v oceanih. Seveda je tukaj pomembna aktivnost ribištva, ampak pomembne so tudi druge aktivnosti, recimo vrtanje v globokem morju. Razmisliti moramo o tem, kakšne odločitve želimo sprejeti, ko gre za črpanje nafte v globokem morju. Treba je to urediti na trajnosten način, zato da ne bodo prizadete prihodne generacije. V naše ukrepe je treba vključiti tudi civilno družbo um, in pa nevladne organizacije. Hvala, gospod Lakunen. arvoisa puhemies haluan myös kiittää kollega faria erinomaisesta Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Fari za odlično poročilo. Vemo, da je onesnaženje oceanov eden izmed največjih izzivov. 95 odstotkov plastike uporabimo samo enkrat in jo potem odvržemo. In večina te plastike konča v oceanih. Tam se znajde na tone plastike plastične vrečke, plastične steklenice eh, in drugo. To je globalni izziv. Dobro je, da smo sedaj začeli zaračunavati plastične vrečke in da recikliramo plastične steklenice. Na finskem imamo že nekaj let dobro prakso recikliranja plastičnih steklenic. 92 odstotkov prodanih steklenic recikliramo. Takšen sistem bi morali uvesti po celotni Evropi. Še eden izmed konkretnih ukrepov pa je lahko ta, da prepovemo mikroplastiko v uh, izdelkih osebne higiene. Polček. Gospod Polček. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. <clears throat> Já se... Si... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se z predhodnimi govorniki, ko gre za kritično oceno dogajanja v naših morjih in oceanih. Želel bi vas spomniti na 14. člen agende ZN, ki zahteva od nas, da zaščitimo oceane in morja. No, ampak industrijsko ribištvo je prava katastrofa za biotsko raznovrstnost in pa za ohranjanje pomorskega življenja. No, znans, neka znanstvena revija, revija Science, je pred nedavnim opozorila, da je prišlo do štirikratne porasti mrtvih območij v naših morjih, gre pa sem za priobalna območja. Istočasno znaki pravijo, da bi lahko ta problem rešili z dobrim sodelovanjem z lokalnimi podjetji in pa z kmeti. Mislim, da bi se morali lotiti tega izziva. Prav tako sem želel spregovoriti o emisijah iz eh, pomorskega prometa, ampak nažalost mi je zmanjkalo časa. monsieur hetman je dois comprendre que vous avez demandé à participer au catch the eye Gospod uh, eh, Etman, želite sodelovati v prosti razpravi? Ja, malce, malce prej morate povedati, ker moramo organizirati razpravo. Uh, dobro, izvolite potem pa gospod Vela. Hvala, gospa predsedujoča, za vaše razumevanje. Želel bi čestitati kolegu za poročilo, Pomembno je, da Evropska unija tukaj prevzame vodilno ulogo, ko gre za upravljanje naših oceanov. Eh, ne na zadnje, zato ker moramo spoštovati um, cilje razvoja. Eh, če tega ne bomo naredili mi, potem tega ne bo naredil nihče. Tukaj moramo prevzeti vodilno ulogo. Vemo, da smo na področju recikliranja v zadnjih letih dosegli velik napredek, ampak tu je šlo na škodo trgov drugot po svetu. In če teh trgov v prihodnosti več ne bo ali če se bodo zmanjšali, eh, potem to ne sme zmanjšati naše, ehm, naših pobud na področju recikliranja. Če mi ne bomo tukaj zgled, nam ne bo nihče sledil. Zato moramo poskrbeti za trajnostni razvoj, ne glede na to, ali gre za ribištvo, ali gre za plastiko. Eh, Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo. In mislim, da bi 28 držav članic moralo tukaj narediti veliko več. Euh, Hvala, zdaj pa gospod Vela v zaključek. You, and, uh, dear... Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Želel bi se zahvaliti. Eh, obema poročevalcema, gospodu Fari in pa gospe Montero Aguilar in pa tudi poročevalcem v senci. Pozdravljam poročilo Evropskega parlamenta na lasno pobudo um, o upravljanju oceanov in eh, pozdravljam tudi vašo podporo eh, ciljem iz našega sporočila. Zahvaljujem se poslancem za vse prispevke. To sporočilo je bilo pomemben korak naprej, kajti prvič ta komisija in pa visoka predstavnica o, skupaj objavila uh, takšno skupno poročilo o oceanih. Na ta način smo uh, prevzeli vlogo vodilnega akterja na področju upravljanja oceanov. Uh, Pred tremi meseci smo začeli postopek na Malti in ta postopek potrjuje naš angažma. Želimo biti vodilni pri soočanju z izzivi na področju oceanov. Skupno sporočilo o mednarodnem upravljanju oceanov predstavlja odziv Evropske unije eh, na agendo ZN o trajnostnih ciljih. Predvsem gre za 14. cilj. Eh, predstavljenih je 50 aktivnosti konkretnih ukrepov na treh področjih za varna, eh, čist, za varna, za varne čiste in pa trajnostne oceane. potrebujemo globalno upravljanje oceanov, verjamemo v moč mednarodnih institucij eh, in globalno upravljanje, ampak eh, tega ne bomo imeli brez eh, sodelovanja vseh akterjev pri tem. Evropska unija usmerja svoja prizadevanja na večstranskih, na bilateralnih in pa mednarodni ravni, prav tako spodbujamo konkretne projekte. To je naša strateška prednostna naloga in to je tudi v skladu z eh, Evropsko globalno strategijo. Varne in čiste oceane lahko dosežemo samo s pomočjo sodelovanja. Zato pozdravljam odločitev, ki jo je sprejela skup, eh, Generalna skupščina ZN o tem, da bo sklicana mednarodna konkurenca, ki bo eh, konferenca, ki bo Eh, pripravila pravno zavezujoč uh, predlog za besedilo v okviru UNCLOSA. Druga prednostna naloga je, da bi se še bolj angažirali na mednarodni ravni, zato da bi zmanjšali pritiske na oceane. Gre recimo za pomorske odpadke, gre za posledice podnebnih sprememb, gre za segrevanje mori, za zakisanost mori, eh, poskrbeti moramo za trajnostni razvoj oceanov in pa za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Seveda je tukaj potrebno tudi ustrezno načrtovanje človeškega izkoriščanja oceanov. uskladiti je treba našo pomorsko zakonodajo na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni ravni. No, prihajajoča strategija o plastiki bo še konsolidirala naš boj proti pomorskim odpadkom. Oceani so zelo pomembni za države v razvoju. Oceani so vir hrane, delovnih mest in pa dohodka. Uh, Sodelujemo za številnimi državami članicami na področju programov, ki, podbuja, ki spodbujajo trajnostni ribolov, zaščitena pomorska območja in pa priobalna ribolovna območja. Eh, prav tako eh, podpiramo države na področju pomorske varnosti in pa infrastrukture. Približno 990 milijonov evrov smo dali na razpolago za to in še več smo jih predvideli v programskem obdobju 2021. Prav tako moramo izboljšati naše znanje o oceanih. 260 milijonov evrov na leto investiramo v raziskovalne pomorske programe. Moderne tehnologije tukaj ponujajo nove možnosti in te moramo kar najbolj izkoristiti. Še en cilj je to, da okrepimo opazovanje oceanov in da vzpostavimo mednarodno omrežje podatkov, ki mora biti dostopno vsem. Še naprej moramo uh, razvijati partnerstva z ključnimi mednarodni partnerji. Ti ukrepi, ne glede na to, ali so povezani z okvirom upravljanja oceanov ali pa z drugimi pritiski na pomorsko kako okolje, varnost in raziskave, vsi predstavljajo del celostnega pristopa. In eh, ta pristop ima določeno logiko. Pritiski, s katerimi so soočeni oceani, niso samo globalni, ampak so med seboj povezani, tako kot tudi rešitve. Ampak uspeh teh ukrepov bo odvisen ne le od nas, ampak tudi od naših mednarodnih partnerjev. V tem smislu podpiramo idejo o oceanskih partnerstvih. To idejo pozdravljam, saj nam bo dara priložnost, da se pogovorimo o um, temah, ki so v skupnem interesu. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala, gospod komisar, s tem zaključujemo razpravo.